o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini poročevalca sta gospa Grostet in gospod Tanasesku. Začela bo gospa Grostet. Izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Upam, da so kolegice in kolegi namenjeni priti sem eh, v to dvorano, ker bi se rada vsem, ki so sodelovali pri tem, eh, močno zahvalila tudi eh, komisarju, ki je tesno sodeloval z menoj. Tu je 150 členov, gre za titansko delo, ki smo ga zaključili v ekipi, ki je tesno dobro sodelovala in močno cenim uh, vse te napore in prizadevanja. Gre za zelo pomembno zakonodajno revizijo, namreč videti je, da je cel svet ogrožen eh, zaradi neprevidnega ravnanja z antibiotiki, da leti povzročajo več smrtnih žrtev kot celo rakasta obel. Ob obolenja in da moramo končno storiti nekaj zelo hitro in zelo konkretnega, da te zadeve zatremo v kali. S tem poročilom smo želeli doseči prepoved preventivne uporabe antibiotikov in tudi preprečiti množično uporabo in zlorabo antibiotikov tudi v veterinarski medicini in seveda tudi v humani medicini prav tako pa je treba eh, prepovedati uporabo drugih nevarnih snovi, med katerimi so tudi nepotrebna cepiva in psihotropne snovi. Torej, vse to se slejko prej konča tako, da zaključi na krožnikih potrošnikov. Treba se je vprašati, kako delujejo veterinari, ampak tu ne gre za nezaupanje veterinarjem. Oni so ravno tisti, ki so dovolj izobraženi in se spoznajo na problematiko, da lahko povedo, zakaj dejansko gre. Torej, tudi to smo hoteli storiti eh, z namenom, da jim pomagamo pri njihovem delu treba se je držati tudi veterinarske etike, pri tem prav tako pa je pomembno poskrbeti za nadzor nad razpoložljivostjo raznih zdravil na trgu za uporabo v veterinarski medicini. Treba je tudi močno omejiti uporabo teh zdravil zunaj pooblaščenih eh, omejitev treba je tudi pospešiti inovacije in raziskave na tem področju in naše poročilo je v tem smislu zelo napredno in ambiciozno. Treba je tudi poskrbeti za jasno opredelitev obdobja, ko je prepovedano dajanje nepreizkušenih zdravil v promet, ko celoten preizkus eh, v smislu raziskav še ni zaključen. Glede farmakovigilance smo tudi poskušali urediti zadeve, še zlasti, kadar gre za inovativne nove proizvode. Nekaj določil pa smo namenili tudi temu, da bi se vzpostavil nov sistem farmakovigilance, ki bo učinkovitejši, bolj prilagodljiv in manj birokratski tako da bomo lahko pomagali laboratorijem, da se hitreje odzovejo na eh, razne epidemije, da pri tem zagotovimo ustrezne standarde kakovosti in varnosti na najvišji možni ravni. Prav tako pa moramo služiti tudi potrebam rejcev in poljedelcev, ki so še zlasti izpostavljeni temu pojavu. Ne nameravamo jih stigmatizirati, temveč jim hočemo pomagati, da bolje zdravijo svoje črede. In zaradi tega naj izpostavim, da smo sodelovali tesno tako s sindikatom živinorejcev, kot tudi s pristojnimi odbori v tem parlamentu, da bi res poskrbeli za učinkovitejšo zakonodajo na tem področju. Torej varstvo zdravja živali, s tem posledično tudi zdravja ljudi, eh, izboljšanje stanja na področju protimikrobne odpornosti in pomoč veterinarski stroki so bili naši cilji in to smo zelo močno povdarili tudi v tem zakonodajnem poročilu, parlament je pripravljen, sedaj žoga na strani sveta in želim veliko uspeha vsem našim kolegom v njihovih prizadevanjih. Najlepša hvala, gospa poročevalka. Ne vidim pa gospoda Tanaseskoja tu v dvorani. Tako da bom dala besedo kar naprej komisarju gospodu Andrew Kajtisu. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, zelo vesel sem, da imam možnost razpravljati z vami o tem predlogu, ki je zelo pomemben za uporabo zdravil v veterinarski medicini. Naš namen je s tem ukrepiti delovanje Evropske unije za boj proti mikrobni odpornosti. Vemo, da je vloga Evropskega parlamenta doslej bila na tem področju zelo pomembna in eh, zelo sem vesel, da je odbor Envi že februarja z veliko večino sprejel ta predlog in rad bi izrabil to priložnost, da čestitam gospe Grostet za odlično upravljeno delo, ki je bilo upravljeno ravno v pravem trenutku in tudi za odlično sodelovanje s komisijo. Gospa Grostet je pridobila tudi močno podporo pri 39 kompromisnih predlogih sprememb in ohranila bistvo določb tega predloga. Komisija še zlasti ceni uh, vse delo in napore opravljene v smislu konstruktivnega dialoga pri oblikovanju določil, ki se nanašajo na ocene tveganja, označevanje eh, v smislu farmakovigilance. In komisija močno pozdravlja tudi duh tega poročila in predlogov spremem, ki so v celoti usklajeni s cili tega predloga. Naj povem še nekaj kaj o uredbi 726 skozi 2004. Tu gre tudi za pravila centralizirane ureditve dajanja na trg zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Gre tudi za nujno potrebno usklajevanje prejšnje direktive z Lizbonsko pogodbo. Zaradi tega, ker se zavedam, da je šlo za zelo naporno delo, čestitam tudi gospodu Tanaseskuju kot eh, soporočevalcu in eh, vesel sem, da je odbor to sprejel z veliko večino. Komisija močno ceni vsa prizadevanja za izboljšavo tega predloga ob upoštevanju specifičnosti veterinarskega sektorja. Naj še enkrat povdarim, da je bilo sodelovanje med komisijo in Evropskim parlamentu v tem primeru res odlično. Še nadalje si bomo prizadevali, da bo takšno tudi ostalo. Upam pa, da se bodo zadeve začele izvajati v praksi čim prej, da bomo dosegli dogovor že v prvi obravnavi in eh, prepričan sem, da je to zelo pomembna pobuda tudi za svet, da pospeši svoje delovanje na tem področju. Naj še enkrat ponovim, da smo trdni kdo predani skupnem delovanju na tem področju. Najboljše prakse si je treba tudi izmenjevati na tem področju in upam, da bodo države članice ustrezno pripravljene na to delovanje. V tem primeru bi rad povdaril, da bomo v naslednjih mesecih vzpostavili mrežo, ki najbolje poveže strokovnjake na področju tako veterinarske kot eh, humane medicine, kar bo uprid obema sektorjema. Evropska unija lahko pri tem odigra pomembno vlogo, tudi globalno in pri tem bo vaše konstruktivno delo na tem predlogu pomenilo bistven prispevek pri našem uspehu na tem področju. Še enkrat hvala za to zanimanje in predanost pri delu na boju proti, proti mikrobni odpornosti in zelo sem vesel, da se vsi zavedamo pomena sprejetja ustreznih ukrepov. In upam, da jih bomo začeli tudi v praksi izvajati čim hitreje. Najlepša hvala za vašo pozornost, z veseljem pričakujem vaša mnenja. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa gospod Tanasesko, drugi poročevalec. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să încep prin a spune că apreciez... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi rad povedal, da močno pozdravljam ta prizadevanja komisije, da bi jasno opredelili uh, tako odobritve kot uh, obravnavo zdravil za uporabo v veterinarski medicini od tistih za uporabo v humani medicini. Glede uredbe 726 skozi 2004 naj povem, da se vsi zavedamo, da je eh, to zelo pomembna uredba in da smo potrebovali nekaj sprememb in prilagoditev ravno zaradi tega, da bo uporaba zdravil v veterinarski medicini sedaj natančneje opredeljena. Agencija, Evropska agencija za zdravila pa je še vedno pristojna za odobritev zdravil tako na področju uporabe v veterinarski medicini kot v humani medicini. S tem bo zagotovljeno, da se bodo vse zadeve odvijale tudi v skladu s finančnimi ureditvami. Morali pa bomo še enkrat preučiti eh, proračunska sestva namenjena delovanju te agencije glede na te nove spremembe. Parlament bi moral biti še nadalje celovito vključen v ta proces, še zlasti, kadar bo šlo za odrejanje sredstev za delovanje te agencije, kar je povezano tudi s pristojbami, ki se, pristojbinami, ki se zaračunavajo v zvezi z varnostjo zdravil. Ta agencija pa bo morala še tesneje sodelovati z instituti za medicinsko tehnologijo ter vzpostaviti boljše sodelovanje tudi na področju izmenjave znanstvenih podatkov. Agencija bi morala v tem smislu tudi poskrbeti za celovito analizo uporabe zdravil v humani medicini tako da bomo imeli boljšo podlago za odzivanje v kriznih pogojih in tudi v primerih eh, povračila sredstev, ki se za to namenjajo, kar pa seveda še vedno ostaja v nacionalni pristojnosti. Kot so poročevalec bi se rad zahvalil predvsem gospe Grostet in drugim sodelovcem za odlično sodelovanje. Mislim, da smo s tem poročilom izboljšali pogoje uporabe zdravil v veterinarski medicini. Eh, pomembno je, da smo s tem vzpostavili tudi pravi okvir za znanstvene raziskave na tem področju. Radi bi še nadalje izboljšali dostopanje do teh proizvodov, veterinarjem pa bi radi dali tudi več možnosti izbire pri odrejanju in predpisovanju zdravil. Zavedamo se, da je trg na tem področju tudi do neke mere jasno začrta in omejen, vendar bi morali izboljšati tudi izmenjavo informacij in boljše sodelovanje med sektorjem vele prodaje in malo prodaje. Prodaja teh zdravil preko interneta bi tudi morala biti bolje nadzorovana in v določenih primerjih eh, za posamezne kategorije zdravil tega niti ne bi smeli dopuščati ter vzpostaviti enako stroga pravila, kot kadar gre za zdravila za humano medicino. Isto velja tudi za uh, Eh, predpisovanje zdravil in izdajanje receptov preko spleta. Eh, izdanje leteh za veterinarske potrebe je prav tako pomembno in ga je treba nadzirati. Prepovedati moramo tudi uporabo antibiotikov preventivne namene. Poskušati pa je treba tudi iznajti nove načine za zdravljenje živali na način, ki ne bo bistveno povečeval protimikrobne odpornosti. Najlepša hvala. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu odbora Agri, gospod Selimovič. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim poročevalcema za odlično opravljeno delo in hvala tudi za odlično sodelovanje, ki smo ga imeli pri stotinah predlogov sprememb, ki smo jih imeli, smo uspeli doseči zelo dobre rezultate kompromise in to je zelo pomembno, ne le za zdravje in dobrobit eh, živali ter nadaljni razvoj veterinarske medicine, temveč bo vse skupaj bistveno vplivalo tudi na javno zdravje v Evropski uniji in tudi širše. Eh, treba je prepovedati antibiotike za preventivno zdravljenje in zato sem vesel, da ta predlog jasno opredeljuje te primere in tudi načine uporabe antibiotikov v tem kontekstu. Bilo je doseženo odlično, ravnoteže z vso dolžno pozornostjo eh, potrošnikom in tudi industriji za proizvodno zdravilo, menjajo se tudi generična zdravila, ter eh, boj proti, proti mikrobni odpornosti. Če se bo vse to, kar smo načrtovali, uresničilo, bomo imeli boljše dostopanje do zdravil in veliko smotrnejšo uporabo zdravil, tako v veterinarski kot v humani medicini, ki ne bo še dodatno škodila našemu zdravju. Upam, da si bodo tudi drugi kolegi nadalje prizadevali v tej smeri. Hvala lepa v imenu odbora Agri, gospod Polčak. Najlepša hvala. Imam samo minuto na voljo in eh, glede na to, da smo že omenjali Evropsko agencijo za zdravila, naj se zahvalim vsem, ki so poskrbeli za ustrezne predloge sprememb, ki zadevajo to agencijo. Hvala tudi za dobro sodelovanje. Hvala tudi komisiji za zelo dobro strukturiran predlog, tudi v zvezi z Evropsko agencijo. Hvala pa tudi za to, da ste omenili plačilo strokovnjakov, vendar bo to treba še natančneje opredeliti. Tako delo strokovnjakov kot pristojbine, ki se plačujejo agenciji, mislim, da bi tudi to moral odobriti Evropski parlament v postopku soodločanja. Je pa tu še nekaj omemb proizvodov za uporabo v veterinarski medicini, ki je treba še dodatno pojasniti. Eh, poskušali pa smo tudi nekoliko jasneje opredeliti delo Evropske agencije. Novi ukrepi naj bi se spopadali s posebnimi vidiki delovanja veterinarske medicine in upam, da nam je s tem to uspelo. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu politički skupin u imenu LS, gospod Sirio, dve minuti. Ba, voljo. Hvala lepa. Tako kot so rekli že kolegi in kolegica Grostet, še posebej, s katero eh, smo veliko delali na odboru, ampak mislim, da smo našli pravo raz, sorazmerje in pravi kompromis. Um, Tukaj govorimo očitno o novih pravilih, o novih pra, uh, eh, uredbah. E, mogoče se kdo boji spet Evrope, ki postavlja nova pravila eh, v že zelo zbirokratiziranem uh, sektorju, kot je kmetijstvo. Ampak dejansko tukaj je namen popolnoma drugačen. Tukaj gre za nova pravila, ki so že preverjena na terenu, torej ne predstavljajo dodatne birokratizacije sistema. Gre za pravila, ki. Uh, pripomorajo k večji harmonizaciji v Evropi. In ne smemo pozabiti v teh klapeh, ko govorimo o eh, rejcih, naprimer na področju pridelave mleka, ki v Italiji in druge, eh, so dejansko danes v izredno dramatičnem položaju in na nek način bodo ta pravila temu sektorju nekoliko pomagala. Eh, namreč pravila bodo veljala za vse v Evropi in v posameznih eh, državah, kjer bodo. Uh, vzgajali živali, bodo veljala enaka pravila, ki jih bo treba spoštovati na enak način. In to bo seveda spremenilo eh, ceno mleka, ki bo na primer v vseh državah sedaj enaka oziroma ne bo posebej nižja, kot je v Italiji. In zaradi tega je to treba jemati kot prednost in še en znak, da ne smemo eh, naše eh, kmetovalce pustiti na cedilu, eh, podpreti jih moramo, kajti živijo v težkih časih in so v veliki krizi. Gospa Kadenbach v imenu SND. Predsedujoča, gospod komisar. Ta teden smo že sprejeli zakonodajo, v kateri gre za povezavo med zdravjem živali, eh, dobrim počutjem živali in javnim zdravjem. Eh, to vključuje eh, tako ravnanje živalmi kot previdno uporabo veterinarskih zdravil. In uh, kar zadeva previdno uporabo veterinarskih zdravil, mislim, da je gospa Grostet bila zelo učinkovita v teh pogajanjih in veseli me, da je uspela doseči te kompromise. Eh, gre za to, da ustrajamo pri temeljni ideji, da je potrebno uh, uh, skupaj obravnavati zdravje živali in ljudi, kar zdeva uporabo zdravil. Vendar pa odobritev in uh, samo eh, analizo zdravil je potrebno ločiti, ko gre za veterinarska in humana zdravila. Potrebno pa je spodbujati inovacije in prispevati k temu, da tisti, ki zdravila predpisujejo, jih ne prodajajo in na tem ne zaslužijo, temveč na tem področju obstajajo jasna pravila. Uh, Ravno tako je potrebno ustrezno urediti tudi eh, prodajo na spletu, zlasti je pomembna prepoved prodaje antibiotikov. Marsika je tu, na kar smo lahko ponosni. Omogočamo boljšo dostopnost zdravil, omogočamo inovacije, vse to pa bo prispevalo tudi k bolj učinkovitemu boju proti, proti mikrobni eh, odpornosti. Eh, z omejenim predpisovanjem antibiotikov za živali in upam, da bo poročilo dobilo široko večino v glasovanju. Hvala. Gospod Pjera, dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala. Poročilo gospe Grostet in gospoda Tanasesko je nekaj, eh, za kar lahko samo čestitam. Eh, vem, da je bilo zelo težko najti kompromise, ampak kadar gre za skrb za zdravje na podlagi zdravil za uporabo v veterinarski medicini, se veliko ljudi ne zaveda, da ne gre samo za zdravje živali, temveč s tem tudi zaščitimo človeško zdravje in tudi okolje. Menim, da je to zelo pomembno področje, ki bi moralo biti naša prednostna naloga, zagotoviti varna zdravila za živali, ki so varna tudi za ljudi, za vse, ki so v stiku s temi eh, zdravili, ker se je treba zavedati, da je nujno treba eh, poskrbeti za eh, znižanje protimikrobne odpornosti in neodgovorni rabi antibiotikov v preventivne namene. To bi s tem dokumentom prepovedali, kar je zelo dobro. Komercialna vprašanja so tu tudi urejena, recimo licence, odobritve za distribucijo zdravil in dajanje v promet. Vse to so pomembne določbe, ki se Eh, nanašajo na zelo široko področje, kar zadeva tudi prodajo in distribucijo preko interneta. Eh, potrebno pa bo tudi poskrbeti za inovacije na tem področju. Ne morem pa se strinjati z nekaterimi predlogi sprememb, še zlasti veliko omemb homeopatskih zdravil. Eh, mislim, da je tukaj ideologija prevladala nad eh, znanostjo. Znanost namreč ne zagotavlja jasnih eh, dokazov za delovanje teh zdravil. Mislim, da gre bolj za placebo učinek pri ljudeh, pri živalih, pa ne vem, če je ta možen. Ali boste sprejeli vprašanje na podlagi modrega kartona? Da, seveda. Gospod Sezani, 30 sekund. Najlepša hvala za to možnost. Sam sem prepričan, da je bilo vse delo na tem predlogu zelo dobro opravljeno vprašanje pa zadeva prihodnost namreč. Ali bi vi lahko eh, podprli zamisel, da bi Evropski parlament nekoč v prihodnosti razvil tesnejše sodelovanje z Evropsko agencijo in postal del tega postopka? Obe instituciji, tako Evropski parlament kot uh, Evropska agencija sta že del postopka in sam to tako razumem, eh, da bi morali delovati skupaj v določenih primerih, kadar gre za zdravila za uporabo v humani medicini. Vendar v marsikateri državi se enako obravnavajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini kot v humani medicini in sam bi rad videl, da se to bolj izkristalizira in sem naklonjen vašemu primeru. Gospa Meissner, najlepša hvala. Najprej zahvala obima poročevalcema. Z obema poročiloma s to zakonodajo smo nekaj bistveno izboljšali, zlasti eh, pa je to bistveno na področju boja proti, proti mikrobni odpornosti. Eh, pri poročilu Tanasesku eh, smo dejansko eh, ločili odobritev humanih in veterinarskih zdravil, poleg tega smo zakonodajo prilagodili Lizbonski pogodbi in pristojbine se bodo določile v postopku soodločanja, kot smo želeli in to je pomembno. Tisto, kar pa je še bolj pomembno, se bo je poročilo Grostet. Tam dejansko eh, razlikujemo zelo jasno med preventivno uporabo zdravil in eh, kurativo. Eh, ne dovoljujemo več preventivne rabe antibiotikov, zlasti ne preko krme, edino morda v primeru, ko je neka žival pred operativnim posegom. Torej, vsekakor v primeru pa je, morajo tu biti vključeni veterinari iz jasno nekateri eh, antibiotiki pa morajo ostati omejeni za humano uporabo, zato da bodo dejansko pri uporabi na ljudeh učinkovali. Eh, in eh, če neko sredstvo ni na voljo, je mogoče Eh, morda uporabiti kaj drugega, kar je dobreno kakšni drugi državi. Eventuelno je mogoče uporabljati tudi zdravila iz humane medicine v posameznih primerjih, ampak načeloma je potrebno seveda uporabiti tisto veterinarsko zdravilo, ki služi točno temu namenu. Eh, sama pa mislim v nasprotju s prejšnjim govornikom, da je bistveno, da bodo tudi homeopatska sredstva v prihodnje dovoljena. Lahko se dolgo prepiramo o tem, ali je zadeva znanstveno dokazala ali ne. Rezultati podatki so zelo dobri in mislim, da moramo dovoliti vse, kar je mogoče, zato da bi živali zdravili, ne da bi s tem ustvarili dodatno odpornost na antibiotike. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Kolonen, za minuto in pol. Arvoisa puhemies, ensinnäkin lämpimät kiitokset raportööreille. Najlepša hvala. Najprej se želim zahvaliti vsem poročevalcem in kolegom za odlično sodelovanje. Ko govorimo o veterinarski medicini, neločljivo spregovorimo tudi o antibiotikih in tu si velja zapomniti, da je ta uredba namenjena tudi razpoložljivosti in dostopanju do zdravil za uporabo v veterinarski medicini. Kadar se antibiotiki prodajajo in predpisujejo, zato obstajajo sicer jasna pravila. Prvotni predlog komisije je sicer hotel eh, onemogočiti nacionalno omejevanje uporabe antibiotikov v veterinarski medicini, kar bi zelo spremenilo zadeve na finskem. In zato uh, sem svoje mnenje že povedala na razpravi v odboru in zato pozdravljamo možnost, da države članice še nadalje izvajajo svoja pravila. Um, pri nas na finskem lahko antibiotike predpisujejo le veterinari in zaradi tega pri nas nimamo mleka in mesa polnega antibiotikov. In zato menim, da če nacionalne zakonodaje delujejo dobro, jih lahko pustimo v primeru in zaupamo, da bodo naprej delovali tako. Hvala še enkrat vsem za dobro opravljeno delo. Zdravje živali je vedno del zdravja ljudi. Gospod Hojzlenk, najlepša hvala. Tudi sam bi se najprej zahvalil obema poročevalcem eh, in eh, vsem kolegom za odlično sodelovanje. Mislim, da smo bistveno izboljšali predlog komisije. Moramo pa seveda opozoriti tudi na to, da je zdravljenje nujno. E, imamo e, pa razmere, ki jih je potrebno spremeniti. Dvakrat preveč antibiotikov se uporablja pri živalih in to na dolgi rok ni sprejemljivo. Imamo težave z odpornostjo. V Evropi imamo letno 28 tisoč smrti zaradi odpornosti na antibiotike in k temu prispeva tudi eh, pretirana, nepremišljena uporaba v veterinarski medicini. Zato se moramo lotiti vprašanj preventivne eh, uporabe eh, in zdravljenja. No, eh, veliko je pravzaprav napak, napak zaradi upoštevanja. Eh, značilnosti posameznih vrst in vse to je potrebno razdelati, zato da bomo dejansko lahko razmišljali o e, zmanjšanju antibiotikov. E, potrebno je govoriti o rezervnih antibiotikih, ki morajo ostati omejeni na humano medicino in tu ne smemo popuščati. Eh, bistveno pa je tudi, da na tem področju nimamo dovolj uh, podatkov in uh, moramo se ukvarjati tudi z vplivom na okolje in z vnosom antibiotikov v okolje eh, in eh, posledicami tega. No, kar zadeva homeopatske zdravila, pa tu ne, ne smemo diskriminirati, enako jih moramo eh, priznati in karkoli lahko prispeva k zmanjšanju rabe antibiotikov je pravzaprav dobrodošlo in zato je potrebno sprejeti te predloge sprememb gospa eh, predsedujoča eh, besedilo ki ga je sprejel odbor envi je dobro in tudi sama sem podprla to besedilo. Predlogi gospe Krostet eh, eh, so eh, smiselni in izboljšujejo to besedilo. Komisij, odbor je večkrat izpostavil, da je treba z tem predlogom povečati konkurenčnost in izboljšati delovanje notranjega trga. Po našem mnenju je tukaj glavni namen dobrobit živali in ehm, javno zdravje. In treba je ne pozabiti na uh, odpornost na antibiotike tudi v veterini. Zelo smo zadovoljni, ker je prepovedana profilaksa oziroma preventivna uporaba za antibiotike, uh, razen če gre za klinično bolane živali. Uh, antibiotiki, ki so učinkoviti, obstajajo, vendar jih ne smemo zlorabiti eh, in jih je treba vključiti, pravile je treba vključiti v celotno zakonodajo. Pri tem pa uh, nimamo dovolj raziskav. Eh, od, od, na des, z deset na osemnajst let uh, se po povečuje obdobje eh, uporabe zdravil, eh, ker je eh, v nasprotju z interesi malih podjetij, ki proizvajajo generične zdravila, pri tem pa ne smemo pozabiti na dobrobit živali in ljudi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Po dolgih pogajanjih, ki jih je vodila naša kolegica Francois Grostet, ki se ji prisrčno zahvaljujem za njeno delo pri iskanju konsenza, imamo sedaj razpravo o zelo občutljivem besedilu. Kljub vsem doseženim kompromisom imam še vedno nekaj pomislekov živali, ki so izpostavljene medicinskim poizkusom, ne bi smele znova vstopiti v prehrambeno verigo, po mojem mnenju. To je lahko posebno tveganje in to je zelo pomembno za varnost prehrane. Poleg tega, eh, uporaba zdravil v veterinarski medicini bi morala biti zelo jasno opredeljena, še zlasti, kadar gre za nabavo preko interneta in predpisovanje zdravil preko interneta in na tem ustrajam. Pomembno je upoštevati dva pomembna stebra. Po eni strani delo veterinarjev, kjer je treba zaščititi stroko, saj smo ravno po zaslugi teh veterinarjev uspeli zmanjšati prisotnost antibiotikov v prehrani, še zlasti v Franciji ne smemo pa nikakor ošibiti zakonodaje na način, ki bo pospeševal ponarejanje zdravil. Namreč treba je poskrbeti tudi za to, da se nadzor nad zdravjem živali izvaja dosedlo, dosledno strani veterinarjev in ne drugih nepooblaščenih. Eh, ljudi in zato moramo tudi poskrbeti za večjo budnost na tem področju, še posebej to velja za veterinarje. Najlepša hvala, gospod Lize, dve minuti. Ja, dank, Najlepša hvala, gospod, eh, gospa predsedujoča, dragi kolegi in kolegice. Zahvali bi se obema poročevalcema, zlasti François Grostet. Eh, in želim ji izreči velik kompliment, kaj ti šlo je za zelo obsežen tehničen dosje in zelo dobro se je znašla v teh težavnih pogajanjih. Poročilo je dobro in mislim, da bi ga morali z veliko večino podprti podpreti. Eh, bi pa sam želel spregovoriti zlasti o odpornosti na antibiotike. Po podatkih komisije in eh, Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto 25 tisoč ljudi umre, zato ker antibiotiki niso več učinkoviti in jim eh, pri bolezni nič več ne pomaga. In tu se moramo stvari lotiti tudi v veterini. Prišel bom tudi še do humane medicine. Mrzika je že bilo povedano in prosil bi komisijo in tudi svet, ko bomo smo stopili v trilog, da predloge spremem 245 in 246 podrobno obravnavate. Tu gre za to, da ne samo, da spremljamo in zbiramo podatke o uporabi antibiotikov, ampak bi morali tudi s, eh, eh, predvideti posledice, če nek kmet uporablja več uh, antibiotikov kot primerljiv, drugi primerljivi obrati. V nekatere države to že uh, poznajo. Eh, nekateri kmetje pač pravijo, eh, ja, jaz to počnem preventivno, nima smisla, da kličem veterinarja in potem on pove, eh, lahko pa, medtem ko lahko pravzaprav zdravili sam to rešim. In to vodi v pretirano uporabo antibiotikov in to je potrebno omejiti. Še nekaj besed o humani medicini. Če 25 tisoč ljudi letno umre, moramo tudi tu pogledati, kako zdravimo ljudi praksa predpisovanja v humani medicini je še vedno eh, preveč eh, velikodušna. Tudi higiena v bolnišnicah ni najboljša, ampak eh, v vsakem primeru tu so že odporne klice, nimamo pa dovolj sodobnih antibiotikov in zato vas upozarjam na predlog spremembe 22. Ne potrebujemo inovacij samo v veterini, ampak zlasti v humani medicini in prosim, da komisija na tem področju čim prej predloži konkreten predlog. Hvala. Najlepša hvala, gospa Borzan, za minuto in pol. Zahvaljujem, gospođo predsedujoča. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovane kolegice in kolegi, ta uh, pravila urejuje um, odnose pri uporabi in distribuciji um, veterinarskih zdravil. Osredotočila sem se na eh, protimikrobno odporno. Zelo je pomembno, da se prepoveduje uporaba določenih antibiotikov in se jih omejuje na humano medicino. Da pa bi to bilo smiselno, morajo biti ta pravila retroaktivna, torej obveznost umika s tržišča tistih rezervnih antibiotikov, ki so že v prodaji. Ključno je povezati distribucijo eh, z eh, izdajanjem receptov za strani pooblaščenih oseb. Eh, da bi zmanjšali možnost zlorabe, je v interesu javne zdravja, da se prepove online prodaja antibiotiko. Eh, zaradi naš eh, navad v prehrani se je človeško in živalsko zdrave vedno bolj povezalo. Ehm, že dolgo bije plat zvona in sprašujemo se, ali je možno, da smo zaradi eh, profita eh, uničili enega od največjih dosežkov v medicinski znanosti. Zdaj imamo kot Evropska eh, unija možnost prispevati k učinkovitosti antibiotikov in mislim, da je predlog teh, te uredbe tak, da bo bolje zaščitil zdravje tako živali kot ljudi. Hvala, gospa Gerling. Um, Najlepša hvala. Velik del parlamentarne razprave in tudi javne razprave se vrti okrog odpornosti na antibiotike. V celoti podpiram pristop poročevalcev, kar zadeva omejitev preventivne rabe. Vendar pa to poročilo vsebuje tudi še marsikaj drugega. In sama bi se želela predvsem zahvaliti poročevalcem in njunim ekipam, da sta prisluhnila eh, argumentom iz Združenega kraljestva, kjer nadaljujemo z premišljeno eh, prakso uporabe posebej usposobljenih strokovnjakov. Pozdravljam to eh, prožnost, kaj ti enotna rešitev za vse ni vedno najboljša, zlasti eh, glede na to, da eh, se približuje referendum v Združenem kraljestvu, sem s tem dobila pozitiven argument. No, eh, prosim kolege, da ne glasujejo za ponovno vloženi predlog sprememb, ki pre, pre, eh, prepoveduje gensko spremenjene organizme. S tem bi strga omaknili 19 pomembnih proizvodov in jasno moramo razlikovati med gensko spremenjenimi eh, eh, organizmi v medicini in znanosti ter v hrani. Najlepša hvala. Gospod Huitema za eno minuto voorzitter beste commissaris beste collega's Najlepša hvala. Gospod komisar, kolegi in kolegice, napovedi OECD kažejo, da bo prišlo do 67 odstotnega povečanja uporabe antibiotikov tako v humani kot živalski medicini v naslednji generaciji. Eh, neodgovorno bi bilo in slabo upravljanje bi bilo, če bi še naprej dopuščali uporabo antibiotikov v preventivne namene. Pa razisk, so pa raziskave, ki bodo privedle do novih zdravil ključne. In tudi uporaba gensko spremenjenih organizmov mora zato ostati e, dovoljena. Ta tehnologija je naprimer e, eh, omogočila insulin za diabetike. V nekaterih so gensko spremenjeni. E, niso spremenjena cepiva, naprimer, edina možnost. Če bomo torej prepovedali e, uporabo gensko spremenjenih organizmov, bomo s tem ogrozili zdrave tako živali kot ljudi in to bi bilo posem neupravičeno. Najlepša hvala, gospod Vjega, za eno minuto. Najlepša hvala. Ta uredba vsebuje pozitivne elemente zagotavlja dobavo učinkovitih, varnih zdravil za veterinarsko medicino in to je pozitivno. Poskušamo se boriti proti protimikrobni odpornosti in poskušamo zagotoviti, da bodo zdravila na trgu eh, v veliki meri na voljo. Vse to je pozitivno, vendar pa gre poročilo nekoliko predaleč, ko omogoča multinacionalkam, da eh, Eh, so, pref, so deležne preferenčne obravnave. V večji meri bi se lahko tu osredotočili na centraliziran pristop. S tem bi se izognili temu, da bi eh, se multinacionalke osredotočile samo na tiste trge, ki so bolj dobičkonosni. Potrebno je zagotoviti, da se bodo zdravila uporabljala na odgovoren način. To je ena plat. Je pa potrebno eh, tudi eh, se lotiti problemov, ki izhajajo iz SKP. Gre za eh, proizvodne modele, ki ogrožajo majhne kmetije po Evropi. Najlepša hvala, gospa Skotkato, za eno minuto. Najlepša hvala. Povezava med pretirano rabo antibiotikov na kmetijah in eh, odpornosti na. Eh, Eh, antibiotike, je izpostavil gospod Donaldson, ki je rekel, da vsaka neočinkovita oziroma eh, nesmotrna raba antibiotikov pri živalih pomeni podpis eh, naloga za usmrstitev nekega človeka. In ključno je, da evropski politiki uvedajo stroga pravila za uporabo antibiotikov pri živalih in pri ljudeh. Trenutno je mogoče antibiotike predpisati za vse živali na kmetiji, če je zbolela samo ena žival. Eh, s tem naj bi se prepričila širitev infekcije in veseli nas, da, bo nova, eh, da bodo nova pravila prepovedala tako uporabo. Kot zeleni smo prepričani, da eh, uporaba antibiotikov ne more nadomestiti kakovostne živinoreje. Če so ljud, živali preštevilne na majhnih na majhnem prostoru, v slabih pogojih, eh, se seveda eh, bolezni hitreje in pogosteje širijo. S eh, boljšimi pogoji za vzgojo živali bi tudi bistveno zmanjšali potrebo po antibiotikih. Najlepša hvala, gospod Rid, za eno minuto. Gospa predsedujoča, v Jukipu smo prepričani, da odgovorna raba veterinarskih zdravil v Združenem kraljestvu je ključnega pomena, zlasti, ko gre za zdravila, ki se uporabljajo pri živini. Ključno je, da naše kmetije lahko ohranijo visoko raven eh, varnosti prehrane in eh, dobrega počutja živali, po čemer smo znani. Ne verjamem pa, da bi morali veterinarska zdravila uporabljati za večjo učinkovitost ali da bi s tem lahko nadomešali slabo živino rejo vsa veterinarska zdravila, zlasti antibiotiki, eh, bi morali biti uporabljen, uporabljena odgovorno eh, in podvržena pravilom licenciranja. Trenutna zakonodaja Evropske unije, ki je stopila v veljavo v obdobju od 2001 do 2004, je v Združenem kraljestvu povzročila vrsto težav, zlasti visoke stroške zaradi velikega upravnega bremena, ki ga nalaga. Zato v UKIP-u nasprotujemo vzpostavitvi novega regulatornega pravnega okvira. Ta bi bil verjetno tako škodljiv kot stari. UKIP je pripričan, da bi samo naša vlada eh, morala sprejemati zakonodajo na tem področju in če bo Brexit uspel, bo to tudi dejansko obveljalo. Hvala. Najlepša hvala, gospa Gardini, za minuto in pol. Hvala lepa. Tudi sama bi se zahvalila obema poročevalcima, uh, eh, François Grostet, eh, za odlično delo. Uh, ki je eh, res eh, marsikaj eh, dobrega naredila in si je zaslužila ogromno pohvalo. Jutri bomo glasovali, ker bo pomenilo prvi korak k začetku spreminjanja procesa odobravanja zdravil na evropski ravni. In seveda z spremembami uredbe bomo naredili prvi korak eh, k res drastični spremembi, upam, ko gre za eh, dajanje na trg eh, posameznih držav, v posameznih državah. Seveda imamo različne pristope, ker eh, se eno zdravilo 28krat ocenjuje na osnovi istih podatkov v Evropski uniji. E, klasično e, primer e, znan e, je e, neko zdravilo transmuzuba, ki je za e, proti e, tumorju dojk. E, torej, pravijo, da je tako učinkovit, da so ga vključili v osnovno zdravilo eh, na eh, seznam pri eh, Svetovni zdravstveni organizaciji in naj bi bil na voljo v vseh državah sveta, vendar v nekaterih državah traja njegova odobritev tudi več kot deset let. Upam, da bomo te težave nazaj reševali na nov način. Thank you. Najlepša hvala, gospa Melior, za eno minuto. Hvala predsedujočo, spoštovani gospod komisar, gospe in gospodje. Danes je eh, na razpravi zelo pomembna uredba in marsikaj je že bilo povedanega, tudi v zvezi proti mikrobno odpornostjo, ki je zame najpomembnejša točka. Antibiotiki niso vse splošno zdravilo in tudi ne morejo nadomestiti slabe živinoreje. Zato moramo opredeliti jasna pravila in pri njih ustajati. Rezervni antibiotiki, kot poveže samo ime, rezervni antibiotiki morajo ostati omejeni na humano medicino. Zelo me veseli, da imamo v uredbi zdaj obsežen e, sistem spremljanja in da vsem državam e, predpisujejo, da morajo beležiti in spremljati uporabo antibiotikom. In e, veseli me tudi, da je po zaslugi obeh poročevalcem, ki se jima zahvaljujem, Eh, uspela vključiti tudi okoljske učinke od proizvodnje do uh, gnojenja pol, uh, eh, vključiti v to uredbo. Tudi tam bomo spremljali, kakšni so učinki na okolje in kako jih upravljati. Najlepša hvala in mislim, da smo s tem naredili uh, velik korak za boljše ravnanje z veterinarskimi zdravili. Hvala. Hvala gospod Belder za eno minuto. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot poročevalec v senci v odboru za kmetijstvo, eh, mislim, da je to poročilo o veterinarskih zdravilih zelo pomembno. Pomembno je, da imamo dober zakonodajni okvir in da ta omogoča razvoj novih zdravil za zdravljenje živali. Potrebujemo obdobje zaščite podatkov, ki je ustrezna, kot je povedala poročevalka. Eh, ravno tako pa je potrebno zmanjšati uh, upravno breme, tako da bodo podjetja lahko eh, imela decentralizirana dovoljenja za dajanje v promet in da bodo lahko učinkovito delala preventivna raba antibiotikov je ogroman problem in temu se moramo zaprstaviti. Skupni pristop je eh, podarjen v tem poročilu in to pozdravljam. Vem, da je prišlo do zmanjšanja uporabe antibiotikov v nekaterih državah članicah, kar pozdravljam, ampak vendarle moramo na tem področju sprejeti zavezujoče cilje, kajti vsekakor moramo rabo antibiotikov zmanjšati, kolikor se le da, tako da bomo imeli učinkovito politiko in dobre rezultate. Najlepša hvala, gospod Federlej, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Ta korak, ki smo ga danes sprejeli, je eh, nova faza v dolgotrajnem boju. Hvala. Eh, liber, po zaslugi švedskih liberalcev in kolega Olsena je pravzaprav se ta boj začel že v 90-ih. Ko govorimo o evropski dodani vrednosti, mislim, da je jasno, da pravzaprav vse stranke v parlamentu pozdravljajo ta predlog, kar pomeni, da ta ima jasno dodano vrednost. Eh, in, eh, Verjetno bo podobno tudi pri eh, razpravi o krmi. Antibiotiki nam omogočajo operacije na ljudeh, ravno tako pomenijo, da pljučnica ni več življensko nevarna bolezen. Vendar pa je ključno zagotoviti tudi, da preprečujemo odpornost in da ne bomo tvegali, da bi ljudje in živali eh, množično umirali. Tu dejansko je prostor za dodano vrednost. Najlepša hvala, gospod Linz, za minuto in pol. Gospod komisar, predsedujoča, dragi kolegi in kolegice, najprej bi se želel najlepše zahvaliti poročevalki gospe Grostet. Mislim, da je predložila odlično poročilo. Kolegi in kolegice, učinkovita veterinarska zdravila, ki so na voljo eh, in omejevanje protimikrobne odpornosti, to sta ključna cilja tega eh, zakonodajnega svežnja. Mislim, da predlogi, ki so pred nami, to dvoje lahko uspe. Potrebno je spodbuditi podjetja k inovacijam in čim bolj omejiti uporabo antibiotikov. Preventivna raba antibiotikov se mora zmanjšati na absolutni minimum, rutinska uporaba pa mora biti povsem uh, prepovedana. Eh, ravno tako bi morala, kar zadeva rezervne antibiotike, komisija sestaviti seznam uh, da bi zagotovili eh, uspešno zdravljenje domačih eh, živali in ljubljenčkov, pa je potrebno dopustiti vse možnosti in tu mislim, da bodo tudi homeopatska zdravila eh, uh, igrala svojo vlogo. Tu se ne morem strinjati s kolegom iz EKR. V boju proti širjenju uh, odpornosti na antibiotike lahko homeopatska zdravila predstavljajo dobro alternativo. Zato podpiram uh, načrte za njihovo licenciranje za odobritev. Uh, Poleg tega pa je potrebno ta eh, zakonodajni predlog povezati tudi z predlogom o medicirani krmi, eh, kajti le na ta način bomo zagotovili celosten pristop. Mislim, da so predlogi dobri, okrepili bomo vlogo eh, veterinarjev, ki eh, so ključni za odgovorno ravnanje. Najlepša hvala, gospod Gutran, za eno minuto. Najlepša hvala vedno večja protimikrobna odpornost je ogromen problem, o katerem doslej pravzaprav ni bilo dovolj govora, zato je to poročilo pravi korak naprej. Infekcije z odpornimi bakterijami so eh, velik problem pri zdravljenju. Že danes beležimo eh, smrtne posledice tega eh, To velja tako za prezgodaj eh, rojene otroke, kot tudi za starostnike. Mrsikdo podleže in zato na evropski ravni potrebujemo boljše ukrepe za eh, boj proti, proti mikrobni odpornosti. Jasno mora biti, da nikakor ne želimo eh, rutinske nepotrebne preventivne rabe antibiotikov pri zdravih živalih. Izhodišče mora biti, da samo živali, ki so dejansko bolne, prejemajo zdravila in zato bo zakonodaja, o kateri bomo glasovali jutri, korak v pravo smer. Vsekakor je torej ključno, da pre, eh, prepovemo množično uporabo antibiotikov v preventivne namene. Najlepša hvala, gospa Ajuso, za minuto in pol. Najlepša hvala. Tudi sama bi se želela zahvaliti kolegici Grostet za odlično delo. Vrsta predlogov sprememb je bilo podanih, eh, vendar pa je njen eh, zelo konsenzualen pristop omogočil, da je poročilo odlično in da ga lahko večina podpre. Jasno je potrebno razlikovati, kot to počne ta predlog, med različnimi vrstami zdravljenja, med eh, kurativo, med kontrolnim zdravljenjem in med preventivo. Poleg tega pa je potrebno zmanjšati tudi upravno breme, ki je posem nekoristno. Istočasno pa je potrebno zagotoviti eh, ustrezno raven kakovosti in jamstva, kar zadeva standarde kakovosti za zdravila. Kar zadeva dostopnost veterinarskih zdravil, to vprašanje je prav tako pomembno in tudi tu moramo najti rešitve za številne bolezni, ki prizadevajo manj pomembne eh, vrste, ter tudi za nje razviti ustrezna zdravila, kar seveda terja spodbude za inovacije in raziskave. Enako pomembno pa je tudi, da zagotovimo veterinarjem možnost, da predpisujejo zdravila, eh, na podlagi svoje presoje, ne na podlagi priporočil eh, farmacije. Zdravil se torej nikakor ne sme, uh, eh, humanih zdravil se torej ne sme uporabljati, razen če res ni nobene druge možnosti. Najlepša hvala, gospa Šaldemoza, za eno minuto. Najlepša hvala. E, tudi sama bi se želela zahvaliti pročevalki za odlično delo. V celoti podpiram besedilo, o katerem bomo jutri glasovali. E, in zelo sem vesela, da je pravzaprav tokrat prvič Eh, resno obravnavano vprašanje protimikrobne odpornosti v evropski zakonodaji. Ta obravnava je ključna, kajti 25 tisoč ljudi vsako leto umre zaradi odpornih bakterij Eh, in zato, ker jih pač ni mogoče zdraviti. Ta odpornost se je pojavila tudi zaradi prekomerne uporabe antibiotikov v kmetijstvu, tako da gre vsekakor za korak v pravo smer. Vse bliže smo popolni prepovedi preventivne rabe antibiotikov. Antibiotikov eh, ne smemo predpisovati zdravim živalim, ampak samo tistim živalim, ki so dejansko obolele. Sama bi si želela eh, prepovedi tega, da bi veterinari prodajali zdravila, ki jih predpisujejo. To nam žal tokrat ne bo uspelo, morda nam bo naspelo naslednjič, ampak v vsakem primeru mislim, da smo se resno lotili boja eh, proti, moti, proti mikrobni odpornosti v Evropi. Najlepša hvala, gospod Vander Kendelare, za minuto in pol. Eh, gospod predsedojoča, komisar, kolegice in kolegi, zahvaljujem se poročevalcema za odlično poročilo. Eh, to bo izboljšalo uh, tržni red in ga naredilo bolj učinkovitega, ampak uh, gre seveda za uh, protimikrobno odpornost, če se, to, uh, če se antibiotiki uporabljajo pri zdravih živalih preventivne namene. To je zelo problematično in noven, inovacije so potrebne za nove antibiotike. Situacija je eh, zelo zaskrbljujoča. Vsi se strinjajo, da je treba uporabljati eh, antibiotiko manj, ampak povsem jih pa tudi ne moremo prepovedati. Zato jih moramo uporabljati odgovorno in previdno. To poročilo izpostavlja ravno tak prestop eh, in je zaradi tega že to samo po sebi odlična pobuda. To pomeni, da ne smemo eh, prispevati eh, k večji eh, protimikrobni odpornosti, moramo biti racionalni, osredotočeni in zagotavljati eh, nadaljno uporabo antibiotikov, ampak samo takrat, ko so res nujno potrebni. Vemo, Eh, da Evropska agencija za zdravila eh, lahko odigra boljšo vlogo, kot se predvideva v poročilu. Speaker, uh, najlepša hvala, gospa uh, Magdalena Garcia. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Navezala se bom na čestitke, ki so jih izrazili moji kolegice in kolegi poročevalcema oziroma poročevalki in soporočevalcu. Očitno je bilo delo eh, veliko glede na eh, problematiko. Šlo je za pravo tehnično uredbo. Pa tudi današnjo razpravo zelo cenim, eh, kajti vprašanje odgovorne uporabe zdravil je nekaj, eh, o čemer je bilo veliko govora v odboru za kmetijstvo in to je eh, zelo tesno povezano z eh, medicini, z zdravili v veterini. In eh, važno je, kako bomo veterino ustrezno regulirali. Naslednji teden bo to tudi predmet eh, poglobljenih nasprav na odboru za kmetijstvo. Veliko eh, težav imajo že sami veterinari, da najdejo ustrezna veterinarska zdravila in zato mi je všeč, da smo potrdili kaskadni pristop, tako kot je predlagal tudi odbor NV. Hvala sedaj pa. Eh, señora presidenta protimikrobna odpornost je eh, resna težava v javnem zdravju v evropski uniji in moramo izrabiti vsako priložnost da se proti njej borimo moramo uporabljati vse ukrepe, ki jih imamo na voljo in eh, čestitam poročevalki za to, ker je bila bolj ambiciozna od same komisije in ker se je v to smer potrudila s tem poročilom in je to priložnost v to smer uporabljati. Izrabila. To je pravi korak naprej v boju eh, proti, proti, proti mikrobni eh, odpornosti. Eh, na tisoče ljudi v Evropski uniji umira zaradi tega eh, in to je tudi eh, visoka eh, cena za javno zdravje v Evropski uniji vsako leto. Še vedno moramo nadaljevati v to smer, ampak smer je prava in zaradi tega še enkrat čestitam poročevalcem in poročevalki. Hvala, gospod Rivasi gospa predsedujoča čestitke gospe grested ki je opravila odlično delo in ki je bila zelo odprta. odprta je bilo zato da je potrebno čim bolj omejiti uporabo antibiotikov kajti obstaja povezava med uporabo antibiotikov in odpornostjo na, pri bakterijah. Zelo pomembno je, da smo prepovedali prodajo antibiotikov po spletu, da smo uh, omejili kontrolno zdravljenje z antibiotiki in da se ne smejo antibiotiki uporabljati za eh, zdrave živali, temveč zgolj za obolele živali. Eh, pomemben je tudi seznam rezervnih antibiotikov, ampak želela bi ustvarjati na nekaj eh, točkah. Potrebno je spodbujati alternative za zmanjševanje rabe. Eh, antibiotikov in uh, eh, v, za večjo prožnost. In eh, zato uh, se ne moram strinjati s tistimi, ki uh, nasprotujejo homeopatskim zdravilim. Tu, potem so tu naprimer uh, bakterofagi, ki lahko dejansko uh, uničijo številne škodljive bakterije. Naprimer uh, pri pridelavi uh, lososa. Uh, bi to bilo koristno, kajti v vodnem okolju je uporabo antibiotikov posebno nemogoče nadzorovati. Hvala. Pod kaputo. Hvala, gospa predsedujoča. Okvir, pravosodni okvir na področju veterinarskih zdravil je eh, treba revidirati glede delovanja notranjega trga, glede odpornosti na. Eh, antibiotike in eh, velike obremenitve zaradi farmakovigilance. Prav gotovo v tem okviru države članice morajo upoštevati smernice komisije glede eh, varne rabe antibiotikom, boljše eh, podatke potrebujemo eh, da bi zmanjšali nepotrebne uporabo v preventivne namene. In Eh, tukaj ne gre le za, o, že, za um, ljudi, ampak uh, tudi za um, uh, problem uh, veterinarskih zdravil. Um, treba je zaščititi um, zdravje živali in s tem bomo zaščitili zdravje ljudi. Najlepša hvala, gospod Marija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 Je pa položaj pri živalih pogosto posem drugačen. Pri živalih obstaja več živalskih vrst, kar vodi v fragmentacijo trga. E, to tudi otežuje naložbe. Odobritev veterinarskih zdravil torej mora biti centralizirana. E, Eh, in to kljub, eh, kljub eh, finančnim spodbudam, ki jih prejemajo veterinari, je potrebno upoštevati, da živali potrebujejo zelo različna zdravila, kar je bistvena razlika v primerjavi z ljudmi. Zdravila, ki pridejo na trg, ne smejo nikakor ogrožati zdravja živali, ljudi ali okolja. Eh, antibiotiki, ki se uporabljajo pri živalih, pa morajo biti podvrženi jasnemu nadzoru. Najlepša hvala, gospod Buhljane, resnednim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo hvaležen sem, da smo zdaj sprejeli uredbo, s, se, s katero bomo ukrepali proti, proti mikrobni odpornosti. Naj vas opomnim, v Nemčiji približno 80 odstotkov perutnine, ki se prodaja v diskontih, eh, je, oku, je obremenjenih z, proti, eh, z odpornimi klicami. Ampak kako naj uveljavimo prepoved, če imamo veterinarske. Zrma, eh, obrate za perutnino z več sto tisoč živalmi. Za to vrstno eh, živinorejo je eh, nujna uporaba antibiotikov. Zato vas prosim, ko bomo jutri eh, to uredbo, ki je po mojem mnenju zelo dobra, sprejeli, ne smemo počivati na lovorikah, ampak moramo Eh, upoštevati, da bo zelo trd boj, ko bomo poskušali eh, uveljaviti to uredbo in jo zavarovati pred eh, zunanjimi vplivi. Tem smo zaključili z postopkom pridegnite pozornost in zadaj dajem besedo komisarju uh, Andrkajtisu. Najlepše hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Slišali ste mojo razlago. Komisija Eh, je postavila jasen namen in predlagala nova veterinarska zdravila oziroma eh, uredbo na tem področju. Z eh, zanimanjem sem poslušal vašo razpravo. Važno je, da dosežemo dogovor o novih pravilih, da bi izboljšali učinkovitost veterinarskih zdravil in še pomembneje povečamo varnost javnega zdravja, ki je ogrožena zaradi protimakrobne odločitve odpornosti. Komisija eh, je pripravila ustrezne ukrepe in eh, večina priporočil iz poročila se nam zdi pozitivnih. Eh, pozdravljam tudi amedma za postavljanje jasnih pravil za preventivno in nekurativno rabo. Uporabljamo, uporabljala se bodo lahko le, če to utemelji uh, veterinar in le za živali, uh, ki so ali zelo ogrožene uh, z kontaminacijo ali pa že klinično bolane. Veliko razprav je bilo v trialogu na to temo in uh, uspeli smo najti ravnovesje. Nekateri ste pomenili pomembne, omenili pomembne zadeve glede inovacij in eh, uporabo novih inovativnih načinov zdravljanja. To je res eh, zelo pomembno za vse nova. Inovacije, dostopnost veterinarskih zdravil. Uh, pro, Eh, in zaščita javnega zdravja, to ni nasprotujoče se inovacije, so ključne za zagotavljanje javnega zdravja. Pripričan sem, da eh, je treba razpravljati natančno tudi o drugih vprašanjih, kot je naprimer predlog zbiranja podatkov na ravni kmetije. To je treba oceniti kot eh, tudi eh, nevarnost, ki lahko to prinese kot eh, dodatna administrativna bremena. Evropski parlament, eh, sem prepričan, bo lahko v celoti dosegal te eh, cilje. Še enkrat se naj se zahvalim gospod eh, Grastet in eh, gospodu eh, Tanasesku. Sedaj pa je eh, na svetu, da. Eh, sledi dobremu zgledu Evropskega parlamenta in pripravi predloge, eh, tako da pridemo do eh, dogovora že po prvem branju. Lahko vam zagotovim, da bo k temu eh, komisija prispevala vse, kar lahko. Najlepše hvala. Najlepše hvala, gospod eh, komisar. Sedaj pa beseda poročevalcema, gospa Grostet najlepša hvala gospa predsedujoča najprej bi se želela zahvaliti vsem kolegom ki so spregovorili v današnji razpravi in hvala vsem za podporo želela bi reči da nasplošno gledano eh, obstaja nek neko zadovoljstvo s tem, kar je v poročilu in to je dejansko posledica timskega dela. Ne gre samo za moje poročilo, gre dejansko za poročilo celotnega parlamenta in zato bi se izredno rada zahvalila vsem poročevalcem v senci, ki so sodelovali na številnih sestankih. Uh, Včasih smo obravnavali zelo zahtevne teme, potrebno je bilo upoštevati specifike posameznih držav in se vse čas eh, držati temeljnih smernic. Eh, te smernice so seveda boj proti, proti mikrobni eh, odpornosti, ki je ključnega pomena ampak istočasno smo želeli podpreti inovacije, kajti res nam kritično primankuje zdravil, ki bi jih lahko uporabljali za živali. In ravno zato smo vse čas iskali ravnovesje med bojem proti protimikrobni odpornosti in med potrebo po podpori inovacijam, da bi torej eh, zaščitili komercialne podatke, eh, različno kadar gre za pomembnejše ali manj pomembne vrste ali kadar gre za specifične vrste, kot so naprimer eh, čebele, kajti pri čebelah imamo dejanske težave in tam smo se odločili predvideti zaščito za 20 let. Kar zadeva prodajo na spletu, so veterinarska zdravila lahko predmet prodaje samo, eh, če ne gre za antibiotike, imunološka zdravila ali psihotropne snovi. In eh, vse to so stvari, ki bodo bistvene v okviru te uredbe o veterinarskih zdravilih. Eh, upoštevali smo učinek na okolje, kar so izpostavljali številni kolegi in če bi zdaj za zaključek eh, imela sporočilo, bi bilo, da eh, vas opomnim, da potrebujemo dobro večino za to poročilo, kajti to nam bo omogočilo, da bomo izvajali pritisk na svet, da bomo izgubili čim manj časa in da bomo čim prej vstopili v pogajanja s svetom. Kajti tisto, kar me skrbi, je, da bo svet vse skupaj obravnaval eh, nekoliko malomarno in da bo vse trajalo predolgo. In to bi bilo grozljivo, kajti gre za vprašanje človeškega zdravja in zdravja živali. Hvala vsem. Eh, hvaležna vam bom, če boste množično podprli to poročilo in da bomo skupaj izvajali pritisk na svet. Hvala. Svet. Los, najlepše hvala, gospa Grostet. In naslednji in zadnji govornik je gospod Tanasescu. Vam mulțumesc, doamna președinte. Najlepše hvala, gospa predsedujoča. Rad bi se na začetku zahvalil gospe Grostet, pa seveda tudi vsem poročevalcem in poročevalkam v senci ter kolegicam in kolegam za odlično sodelovanje eh, pri obeh dosjejih. Naj izpostavim, da smo s tem poročilom eh, zastavili jasno zakonodajo, ki je bolj prilagojena kmetijskemu sektorju in tudi eh, o Razjasnili smo vlogo agencije za zdravila pri njihovi odobritvi ter postavili nove pravila za nova zdravila. Eh, jutrišnje glasovanje je velik korak za zaščito zdravja živali in ljudi ter eh, seveda eh, za zmaševanje proti mikrobne odpornosti. Pri tem računam na vašo podporo. Najlepše hvala. Najlepša hvala vsem udeležencem, s tem je skupna razprava zaključena. O tej točki bomo glasovali jutri.